mes chers collègues nous reprenons nos travaux dobro jutro dragi kolegi nadaljevali bomo z delom in danes eh, zjutraj eh, se bomo pogovarjali o splošnem proračunu Evropske unije za proračunsko leto 2017 in sicer o vseh oddelkih. Naš poročevalec nam bo podal nekaj eh, informacij in do 10.30 bi morali zaključiti. Nimam sporočil predsednika. In če je Jens Geier pripravljen, potem mu kar dajem besedo. Gospod splašni poročevalec. Eh, Dobar dan. Najlepša hvala, gospod eh, predsedujoči. Pripravil sem dokument, ki so ga prejeli tudi poročevalci v senci in koordinatorji. Gre za moj predlog, kako se soočiti z 2100 predlogi sprememb, ki so jih vložile poslanske skupine in odbori, pa tudi številni posamezni poslanci. Ta dokument pa je morda že zastarel po včerajšnjem dnevu. Politično in intelektualno je bilo zelo eh, težko predelati to, kar eh, je predstavila eh, komisarka Georgieva včeraj. In vse to je v, tesnem, v tesni povezavi tudi z našim dokumentom. Ampak seveda se ta njena predstavitev niti najmanj ne odseva v tem dokumentu, ki je bil pripravljen že v ponedeljek in torek. Še enkrat se zahvaljujem kolegom iz sekretarjata odbora. V eh, soboto smo skupaj žrtvovali eh, dan vikenda, zato da bi pripravili finančno simulacijo, ki predstavlja tudi eh, temelj tega dokumenta. Natančno smo si ogledali vse predloge sprememb in tudi pravni okvir. Proučili smo politično smotrnost teh predlogov sprememb, odločali smo se o tem, katere predloge sprememb bomo lahko sprejeli. In pica, ki sem jo plačal za kosilo, je bila le majhna zahvala za kolegice in kolege, ki so sodelovali pri eh, tem delu ki so predstavili kratko predstavitev in ki so delali na izvajanju tega, o čemer smo se dogovorili tudi v zadnjih dneh. Najlepša hvala v mojem imenu in tudi eh, mojemu asistentu oziroma asistentki, kajti vse so ženske. In uh, v veliko pomoč uh, so mi bile. V tem dokumentu je torej nekaj točk, ki bo jih potrebno še predelati zaradi eh, tega, kar je včeraj eh, povedala komisarka. In sedaj smo pred zanimivim intelektualnim in političnim izzivom. Gre za to, eh, da tiste dele predstavitve gospe Georgijeve, ki jih podpiramo, vključimo v to naše poročilo. Gre za možno revizijo večletnega finančnega okvira. To smo že vključili v naš dokument, ampak sedaj je potrebno poskrbeti za uskladitev. To bo težko že z tehničnega vidika, kaj šele z političnega vidika. To je zagotovo zelo zanimiv izziv in dodaten element, predstavlja še poročilo o lastnih sredstvih eh, gospoda Montija in njegove delovne skupine, ki, jo, eh, ki ga pričakujemo eh, letos jeseni. Veliko zadev že poznate iz prejšnjih proračunskih postopkov, tudi jaz se zauzemam za to, da vse proračunske postavke ki jih je svet spremenil, vrnemo eh, in sicer eh, na eh, raven, ki jo je predlagala Evropska komisija. Nov tudi ni predlog, da obstoječe instrumente, izredne instrumente, namreč maržo za prevzem obveznosti in tako naprej, mobiliziramo in da določene kritične kategorije dodačno, dodatno okrepimo. E, potem je prišlo do črtanja sredstev pri obzorju 2020 e, in e, pri instrumentu povežimo Evropo in sicer zaradi Evropskega sklada za strateška vlaganja. Tukaj je potrebno poskrbeti za izravnavo, potem pa moramo pozoriti tudi na jamstvo za mlade. Veliko je bilo dobrih pripravljalnih ukrepov pri pripravi pilotnih eh, projektov in eh, te je potrebno uresničiti. To me vodi k prvi zelo pomembni točki, ki pa je sporna mogoče tudi v našem odboru oziroma ki bo mora biti sporna tudi v našem odboru. Že na samem začetku želim predstaviti svoje stališče in sicer zelo jasno. želim še enkrat utemeljiti to svojo odločitev. Veste, da obstaja predok za eh, pripravljalni okrep, eh, ki eh, bi znašal 90 milijonov evrov in šlo bi za zagon naše vojaške industrije. Gre za razvoj skupne varnostne in obrambne politike. Jutri bo o tem eh, govora eh, na vrhu v eh, Bratislavi. Tukaj gre za uresničitev ideje, ki predstavlja temelj razprave predsednikov vlad in držav. Ne gre za neko pobudo kreativnega uma. Moje osebno stališče pa je takšno. Evropski uniji trenutno ne gre najbolje in zato se mogoče ne bi smelo ukvarjati za skupno varnostno in obramno politiko. V tem trenutku seveda pa moramo doseči napredek na tem področju, kajti zunanje gražnje nas eh, v to eh, silijo. To seveda priznavam. Torej vsebinsko eh, proti temu pripravljanemu ukrepu nimam eh, nobenih eh, ugovorov. Ampak 90 milijonov in 25 milijonov eh, naj bi uporabili v prihodnem eh, proračunskem letu. S temi 90 milijoni bi lahko financirali veliko eh, drugih eh, smotrnih eh, in pomembnih pilotnih projektov. Kaj ti proračunska postavka, iz katere se to financira, bi s tem imela več sredstv. Torej sprejeti je potrebno politično odločitev. Katere pilotne projekte, katere pripravljalne ukrepe želimo uspodbujati? In če ta pripravljalni ukrep eh, za oboroževanje spada mednje, eh, potem eh, lahko to številko zmanjšamo ali pa zvišamo. To je čista matematika. Imam predlog. In poznate uh, moje stališče, kajti večkrat sem ga še predstavil v tem odboru. Sem evropski politik zaradi tega, ker menim, da je veliko uh, nalog uh, v evropski politiki, ki jih lahko države članice bolje rešijo skupaj, kot pa vsaka posebej. In uh, nažalost ni samo umevno, da bi se to načelo izražalo tudi v proračunu. Veliko nalog moramo torej opraviti skupaj, ampak finančna sredstva, ki nam jih države članice dajo eh, na voljo, po mojem mnenju eh, ne zadostujejo, niti najmanj. Mogoče se bo, se bo situacija nekoliko izboljšala z predlogom, ki smo ga slišali včeraj. Ampak to bo potem potrebno uresničiti tudi v okviru proračuna. To pa se še ne bo kmalo zgodilo. Imamo tudi druge mehanizme, recimo mehanizem Atena, ki omogoča skupno eh, financiranje politik Evropske unije. Z tem ukrepom dajemo možnost za financiranje obrambne industrije iz evropskega proračuna. S tem odpiramo vrata Pandorine skrinice, kajti lahko se bi znašli v situaciji, kjer bodo države članice prišle eh, k nam z povsem smiselnimi eh, predlogi in eh, mi ne bomo mogli reči druge kot ja, to so zelo smiselni predlogi, morali bi jih podpreti. Ampak eh, problem bo v proračunu ali imamo dovolj sredstev? To bo naslednje vprašanje, da ali ne. In moj odgovor bi bil, ne glede na to, kar je včeraj dejala gospa uh, Georgieva, da zaenkrat teh eh, proračunskih sredstev ni. In zato imam uh, svoje zadržke glede tega predloga, pripravljalnega ukrepa, ki naj bi ga financirali iz proračunskih sredstev Evropske unije. Um, lobby je zelo močan, vse skupaj se začenja z francosko vlado in kočuje pri uh, gospe Holmajer. Ne vem, uh, kdo je bolj prepričljiv, ampak moje stališče je takšno, da je potrebno najti uh, druge možnosti. In imam tudi drugačen predlog, namreč da bi vzpostavili proračunsko postavko za ta pripravljalni ukrep in s tem pokazali, da eh, vsebinsko podpiramo ta ukrep, lahko ga tudi zavrnemo. Torej, vzpostavimo to proračunsko postavko in s tem pokažemo, da podpiramo ta projekt. Kar pa zadeva proračun, pa eh, moramo to proračunsko postavko opremiti z nič evri in eh, zapisati, da si želimo in v proračunskem postopku je še nekaj časa, da eh, bi eh, dobili druge možnosti financiranja tega pripravljenega ukrepa. Mehanizem Atena, zunanji dobiček, tehnična sprememba na strani prihodkov in tako naprej. No, s tem bi dali signal, da ta projekt želimo. In drugič bi dali signal, da bi bilo financiranje te postavke izjemno težko, kajti sredstev enostavno ni. Če države članice želijo to skupno operacijo, potem morajo sodelovati tudi pri financiranju. To bi nam takoj dalo možnost, da se odločimo za financiranje pilotnih projektov in pa pripravljanjih ukrepov, drugih pripravljanjih ukrepov seveda. Sedaj pa kategoriji 1A, ki je neposredno povezana s tem, kar sem ravno kar povedal. Proračunske postavke je potrebno vrniti na raven pred Evropskim skladom za strateška vlaganja. Tukaj govorimo o obzorju 2020 in o instrumentu Povežimo Evropo. In eh, s tem sem pri drugi točki, o kateri bomo danes eh, najbrž eh, morali eh, še razpravljati. 50 odstotkov sredstev, ki naj bi jih v prihodnjem proračunskem letu 2017 namenili za eh, jamstvo za EFSI, ta sredstva naj bi šla v rezervo. To eh, postavko naj bi ločili od programov Erasmus, EURES in tako naprej. potrebno izboljšati Evropsko agencijo za eh, varnost eh, spleta. Poleg tega je tukaj žel, želja Ekona. da bi namenili rezervo za finančno poročanje in revizijo. Zato naj bi imeli posebno proračunsko postavko za posebne oziroma izredne dogodke. Zatem se skriva želja številnih kolegic in kolegov, eh, recimo iz eh, Avstrije, gre za posebne olimpijske igre in uh, načeloma uh, naj bi uh, jih uh, financirali tudi z evropskimi sredstvi. To se mi sicer zdi uh, smiseln predlog in uh, podal bom ta proračunski osnutek. Kajti logični vir financiranja bi bil športni program znotraj Erasmusa. ampak od Evropske komisije bi rad zagotovila, da če bo predlog Avstrije vsebinsko dober, da ta dobi tudi podporo. Torej, predlog te postavke je tako rekoč nekakšno zavarovanje za financiranje posebnih olimpijskih igr. Želim si, da bi eh, Erasmus šport eh, deloval. Potrebno pa je upoštevati tudi premisleke, pomisleke, eh, kaj ti eh, sredstva, ki so vnaprej določena za nek projekt, eh, so v proračunu problematična in tega si nujno ne želimo. Ampak, če to prepustimo programu Erasmus Šport, potem se lahko zgodi, da bo financiranje teh olimpijskih igr v težavah. Zaradi tega, ker ne bo sredstev v evropskem proračunu torej s komisijo se bom pogajal o tem, eh, kakšne so možnosti financiranja iz programa Erasmus Šport. Če bo zagotovilo dovolj dobro za avstrijske kolege, potem se lahko te postavki odrečemo. In dovolite, da spregovorim še o drugi točki. ki se nanaša na Evropski sklad za strateška vlaganja. Zadnje, kar želim, je oškodovati ta instrument. To bi bilo tudi absurdno. Tega ne bo eh, nihče storil, vse ne neposredno. Vzpostavitev tega sklada je bila predpogoj moje skupine za izvolitev eh, Junkarja. In eh, da bi nemški socialni demokrat eh, naredil konec temu projektu, eh, to bi bilo preveč tvegano v političnem smislu. To bi bila preveč drzna odločitev, ampak ta program ne deluje nujno tako, kot bi si vsi želeli. To je zadržek, ki prekaja iz odbora Ekon in sicer ne le strani poslancev iz moje poslanske skupine gre za uh, dodano vrednost. Če si pogledamo uh, programe, ki se financirajo iz uh, sklada FC, potem lahko vidimo, uh, da gre tudi za financiranje avtocest v Nemčiji. Nemčija ni ravno najrevnejša država v Evropski uniji. Torej, eh, da je potrebno uh, podpirati javno-zasebna partnerstva za izgradnjo avtocesto v Nemčiji, tega najbrž od uh, tega sklada nismo pričakovali. Potem pa je tukaj težava z neuravnoteženostjo in to uh, je problem, ki sem ga izpostavljal že od samega začetka. Države članice pa so uh, skušale pomen tega problema zmanjšati. Vendar pa je jasno, da eh, gospodarsko močnejše države z razvitejšim eh, gospodarskim eh, sektorjem lažje koristijo ta instrument kot druge. Imamo zelo visoko razvite eh, trgovinske eh, centre eh, v eh, Evropski uniji. Eh, Nekatere države imajo zelo uh, dobre uh, banke uh, za financiranje uh, različnih projektov, kot recimo Nemčija in druge uh, države takšnih bank nimajo. Torej, tega ne moremo uravnovesiti na evropski ravni, ampak lahko vsaj priznamo, da obstaja to neravnotežje in uh, skušati moramo pripraviti Evropsko investicijsko banko do tega, da eh, izboljša tehnično pomoč, da izboljša svetovanje v eh, državah, ki nimajo eh, tovrstnih bank za podporo in tako naprej. Na ta način bi se to neravnotežje vsaj malo izravnalo. Kaj pa mi, poslanke in poslanci? Ali želimo to predstaviti Evropski investicijski banki in upati, da se bo kaj premaknilo, ali bomo zaupali EIB ali pa bomo uporabili zadnji parlamentarni instrument, ki ga imamo in ki bo uh, predstavljal ustrezen pritisk na EIB, da za ta premik tudi dejansko poskrbi. Nimamo nobene možnosti parlamentarnega soodločanja, ko gre za instrumente kot je EFSI. In ta instrument eh, seveda eh, želimo ohraniti, vendar pa gre pri tem eh, za instrument, ki ne omogoča možnosti parlamentarnega soodločanja. Na začetku imamo možnost zastaviti pogoje, potem moramo odobriti eh, ta instrument in to lahko vežemo na naša pričakovanja, lahko pomagamo pri oblikovanju tovrstnih instrumentov. Imeli smo eh, pol leta, ko se je Evropski parlament eh, boril za to, da bi EFSI zastavili tako, kot si je želela večina v tem parlamentu, ampak sedaj, ko instrument deluje, nimamo več nobenih možnosti vpliva. Imamo zgolj pametne argumente. tudi naši argumenti so bili eh, smiselni tudi v preteklosti, eh, pa jih svet ni upošteval. Ta instrument sedaj imamo in lahko rečete, ja, gospod Gajer, nimate prav, ta instrument super deluje in zelo dobro poznamo predsednika EIB, um, ehm, storil bo, kar želimo, če je to mnenje večine odbora, potem se s tem strinjam. Ampak, eh, ko je nekaj napisano črno na belem, eh, potem eh, lahko vemo, da se bo to tudi zgodilo. Če ne bomo torej izkoristili te možnosti pritiska na EIB, potem pač naj bo tako, ampak po mojem mnenju je to politična napaka. Sedaj pa druga postavka. Ne, 1B. Rubrika 1B. Ähm, so, der Vorschlag ähm, geht dahin bei der Kategorie 1b, das ist das. Torej, oddelek 1b. To je najpomembnejše, kar vam želim danes predstaviti. Sredstva eh, za Evropsko pobudo za zaposlovanje dodaten prevzem obveznosti eh, in pa eh, dodatna sredstva za plačila. Tudi strani komisije smo včeraj slišali predlog. Nisem bil zadovoljen za situacijo, da se je proračunski predlog eh, osredotočil na dodatna plačila za financiranje tekočih projektov ampak kot vse kaže, je ocena Evropske komisije takšna, da eh, ta instrument eh, jamstva za mlade deluje in da zato potrebujemo dodatna sredstva in dodaten prevzem obveznosti za eh, ta oddelek. Potem pa oddelek 2. Tudi tukaj se želimo vrniti k osnutku proračuna. Strenjam se s tem, da potrebujemo eh, svežen eh, za nujne ukrepe, kot recimo eh, v sektorju proizvodnje mleka. ampak že v samem začetku moramo določiti eh, natančne vsote. Oktobra pričakujemo spremembo proračuna Evropske komisije. Ta sprememba bo pomenila nova sredstva za drugi oddelek. In sem zato, da ta sredstva namenimo za kmetijski sektor, še prav posebej pa za mlečni sektor. Če bo to manj kot 500 milijonov, ki jih je predlagala skupina ELS, potem sem na vsak način pripravljen ukvarjati se z tem predlogom. Povsem se strinjamo, kar zadeva uh, potrebe in povsem se strinjamo, da želimo uh, kaj storiti, vendar je moj pristop uh, drugačen. petsto milijonov evrov, ki so jih predlagali v ELS, to je dovolj dober signal, proti temu nimam nič, ampak ta sredstva bomo dobili z uh, spremembo k predlogu proračuna, ki jo bo podala Evropska komisija. Tako, sedaj pa k oddelku 3. Ta oddelek zaznamuje predvsem to, da je bila marža posebno izkoriščena strani Evropske komisije za financiranje določenih ukrepov na varnostnem področju. Svet eh, se je potem odločil za neke kulturno-politične programe in eh, poskrbel za reze na tem območju. In to želimo popraviti. Poleg tega pa želimo ustrezno financiranje kulturnih programov, ki se mi zdijo zares pomembni in ki predstavljajo dodano vrednost eh, Evropske unije. Kar zadeva prožnost, bi morali financirati eh, Europol in eh, Eurojust ter EASO. Potem eh, potrebujemo sredstva za Evropsko leto skupne kulturne dediščine. Potem eh, Evropski sklad eh, za iskanje in reševanje. Zato ni potrebna dodatna finančna podpora. In potem solidarnostni mehanizem za begunce. potem pa k razdelku 4. To je tudi zelo zapleteno poglavje. Skrbi me, kaj bo ostalo od evropske razvojne politike potem, ko eh, so bila sredstva uporabljena za eh, finančni instrument za podporo eh, beguncem. Evropska komisija je dala predlog, da bi pomoč za sosedne države in vse druge instrumente, ki jih imamo na tem področju, uporabili eh, za ta instrument za begunce. Torej zelo malo je ostalo eh, od teh eh, političnih instrumentov. In uh, moj pristop je bil ta, da bi morali uh, vse uh, te instrumente ponovno ukrepiti. Torej, predlagam, da bi eh, te instrumente opremili z, druga, eh, z eh, dodatnimi sredstvi in da bi ukrepili predvsem tista področja, ki predstavljajo naše prioritete, recimo podpora turški skupnosti na Cipru, eh, potem instrument eh, za razvojno sodelovanje. UNRWA, pomoč palestinskim beguncem in tako naprej. Dobili smo tudi predloge eh, odbora za eh, razvoj in pa skupine Aldi, Alde. Eh, zahtevali so dodatna sredstva za skrbniške sklade. In eh, to sem pripravljen sprejeti. in imel bi tudi predlog, ki bi nam omogočil v razdelku 4 boljše financiranje pilotnih projektov. Tukaj gre za tehnični predlog, ki pa ima tudi določene politične posledice. Gre za uh, posebne uh, eh, odposlance Evropske unije in njihovo delo se financira iz uh, četrtega razdelka oziroma iz razdelka 4 to eh, pa eh, ni nujno potrebno, kajti plačevali bi jih lahko tudi iz eh, postavke za upravo. Torej predlagam, da jih izuzamemo iz razdelka 4 in jih vključimo v razdelek 5. To pomeni, da bi imeli določeno prožnost v razdelku 4, okrog 50 milijonov evrov, če se prav spomnim. In ta dodatna sredstva nam bi omogočala lažje delovanje v okviru postavke 4. Postavka 5. To je področje kolega Taranda. In rad bi se osredotočil na to, da eh, smo se tukaj vrnili k osnutku proračuna. Ja. Yeah. In s tem želim zaključiti svojo predstavitev. Hvala lepa. Merci, hvala lepa, gospod splošni poročevalec. Hvala lepa eh, tudi za vas eh, trud, eh, ki ste ga vložili vi in vaša ekipa za ta konec tedna. To je dejansko huda naloga Eh, gospod Taron za druge eh, oddelke. Hvala, gospod predsedujoči. Nekaj mm, pripomb o razdelkih. In sicer bom začel nekoliko egocentristično in parlament bo v centru pozornosti zdi se, da smo dosegli sporazum med večinami. Politične skupine so se odločile za 76 novih vrstic. In moram priznati, da tukaj spadam k manjšini, saj ne podpiram te zamisli. Prvič, v življenju se ne strinjava. Vidite, kako je konfliktna lahko politika tudi, ko govorimo o proračunu. Kar zadeva druge institucije. Pričakujemo, da bo parlament eh, znova pridobil eh, tiste proračunske vrstice, ki jih je zmanjšal svet. In moram podpreti eh, tudi Evropsko računsko sodišče. Problem je povzročil svet. Um, sodišče ni nikoli si želelo toliko predlogov sprememb. Sedaj pa zmanjšujemo proračunske vrstice in to pomembne proračunske vrstice. Včeraj naj bi rešili enega izmed problemov, ki jih je sprožil naš kolega iz e, odbora za zunanje zadeve in ki zadeva nacionalne, e, torej zaposlene z posameznih um, držav v e, službi za zunanje zadeve. In tukaj imamo dve zadevi. Predlog, da bi imeli enoto za strateško komuniciranje z 16 novimi zaposlenimi in to podpiram. gospod Gajer je morda to omenil, vendar pa sam tega nisem zaznal. Obstaja tudi predlog za posebne o, predstavnike tudi v o, proračunu službe za zunanje delovanje. Potem pa še bi želel, da me podprete pri vrstici za nadzornike eh, za varstvo podatkov. To bi bilo vse z moje strani, gospod predsedujoči. Hvala lepa, gospod poročevalec. Agencije. Gospod Gajer. Da, bo išvezno, da še eno predlagal sem bistvene spremembe na nekaterih mestih in eh, pravzaprav sem se tega dotaknil že v svojem prvem prispevku danes. V glavnem predlagam, da se odpravi krajšanje, ki ga predlaga svet. Splošna linija naj bi bila eh, tam, kjer so agencije že eh, zmanjšale število kadrov za pet odstotkov in mislim, da je večina to storila in vrnili so se na eh, kadrovski načrt za leta 2016, torej pri eh, odel, eh, razdelku 1A predlagam, da predvidimo več eh, za Eliso, potem predlagam tudi, da za Eurojust, eh, Europol in EASO predvidimo več denarja, kar pa zadeva eh, načrte ustanavljanja. Pri agencijah, torej pri Europolu, obstaja kritična razprava tudi eh, glede tega, eh, kaj eh, je odbor Libe dejansko sprejel, pa kaj je hotel sprejeti in skleniti. Ne bi sedaj razpravljal o tem, kaj se je zgodilo, vendar slika je nekoliko zmedena. V tem trenutku predlagam, da pri Eurojustu povečamo število zaposlenih za 10 mest, pri Elisi 6, pri Europolu za 12 eh, delovnih mest. Saj ima naprimer Europol sedaj več eh, nalog eh, na področju boja zopr terorizem in zaradi tega tudi menimo, da moramo podpreti seveda Eurojust in da lahko upravlja svoje bistvene naloge. Potem pa specialni instrumenti plačila, specialni instrumenti. Tu imamo pač eh, rezervo za nepredvidene izdatke, ta naj bi eh, znašala eno milijardo. Eh, to je pravzaprav nekaj, kar pričakuje Evropski parlament tudi v kontekstu umestnega pregleda. To si moramo še enkrat ogledati. Osnutek proračuna eh, za sklad za prilagajanje globalizaciji in tudi solidarnosti sklad, torej ta sredstva naj bi spravili na raven eh, osnutka proračuna. Hvala in potem pa plačila. E, tudi tu želimo pravzaprav odpraviti krajšanja, ki jih predlaga svet. E, splošno načelo je, da gredo sredstva za plačila e, preko osnutka proračuna, se pravi tam, kjer je več sredstev za obveznosti. Moramo seveda tudi ukrepati. Ponekod so namreč številke komisije preveč pesimistične in eh, na določenih mestih je otekanje sredstev zelo veliko in tam moramo pravzaprav tudi ustrezno povišati sredstva za plačila, zato da bi pač eh, imeli za eh, obveznosti 100 odstotno predvidena tudi ustrezna plačila. Hvala lepa. Eh, morda bomo pač z umestnim pregledom večletnega finančnega okvira našli rešitev. Gospa Georgieva. bo eh, morda tudi eh, priznala, eh, da je treba pač eh, uveljaviti to vizijo In od eh, proračuna eh, za leto 2017 bi morali spoštovati to načelo. Hvala lepa torej. Sedaj pa poročevalci v senci. Prvi na seznamu je gospod Muresan. Najlepša hvala. Najprej bi se zahvalil poročevalcu za opravljeno devo in tudi za Um, vzdušje, uh, sodelovalno vzdušje, uh, s katerim dela z nami poročevalci v senci. Torej, predlogi sprememb, ki smo jih uložili prejšnji teden. Najprej smo ocenili proračun takšen, kot ga je predstavila komisija na koncu junija. Bil je um, zelo osko zastavljen uh, proračun, ampak glede na naše prioritete, um, novo zaposlovanje, uh, Eh, stiska eh, beguncev, večja varnost za evropske državljane, menimo, da je ta proračun komisije veliko boljši kot eh, tisti, ki ga je pripravil svet. Zaradi tega moja skupina predlaga, da ne bi sprejeli ničesar od tega, kar je predlagal svet. In torej, ne želimo krčen, ki jih eh, predlaga svet in mislim, da se v tem strinjamo tudi z poročevalcem. Drugič, druga pomembna točka, ki smo jo upoštevali in pripravili predloge sprememb, poročilo, ki ga je sprejela uh, ta uh, parlament, uh, ki ste ga pripravila Albright in to, in, je, uh, in zadeva večletni um, finančni proračun. Uh, Um, tretjič, kot je poročevalec povedal, želimo povrniti vsa sredstva v um, horizont 2020. Uh, to je stališče parlamenta in to je nekaj Eh, za kar so se zavezale tudi druge institucije, ko je bil eh, pripravljen večletni finančni proračun. Sedaj pa eh, oddelki. V prvem oddelku tam želimo povrniti sredstva, ki nam jih je vzel svet. Potem v drugem oddelku, da bi imeli več marže za to, da bi podprli majhna in srednja velika podjetja, zato da bi podprli torej, majhna in srednja velika podjetja Marie Curie program, eh, Erasmus, Mladi za Evropo, Kozme in eh, zlasti raziskave in MSP. -je. Predlagamo, da eh, v sta manevrski prostor se uporabi za zaposlovanje, ter torej za nove zaposlitve. Potem um, pobuda za zaposlovanje mladih, imamo predlog spremembe, kjer predlagamo, da uh, se ta proračunska vrstica um, ohrati, ohrani na isti ravni kot v uh, letih 2014-2015. Včeraj je Juncker povedal, da uh, ta pobuda pomaga mladim ljudem in uh, pomaga jim um, najti delovno mesto, pa tudi prakso in komisija bo pripravila evalvacijo te pobude, uh, dokler pa ni evalvacije se strani komisije, ki bo, privedla, ki bo pokazala na pomankljivosti eh, v tej pobudi, ne vidimo nobenega razloga, zakaj bi sredstva tej pobudi zmanjšali in zakaj um, sredstva, ki jih je namenila komisija, to je na milijarda evrov in da je to o, premalo in torej smo mi usklajeni z stališčem poročila Olbrih Toma. Pri tej oddelki, um, razdelku je uh, Evropska ljudska stranka uh, pripravila predlog sprememba, uh, spremembe, kjer bi za 4 milijone zvišali sredstva za najbolj prikrajšene ljudi v Evrope in mislim, da jim je treba poslati sporočilo, da jih nismo pozabili v tem proračunu. Potem oddelek 2. Pripravili smo predlog spremembe, poročevalec je to že omenil, v podporo proizvajalcev mleka z 500 eh, tisoč eh, evri. Eh, vemo, da bo komisija pripravila pismo na to temo in mislimo, da je pomembno, da se parlament postavi ob stran proizvajalce mleka. To uh, ni samo simbolična, uh, simboličen korak, ampak je nekaj bolj pomembnega in pričakujemo, da uh, podpora proizvajalce mleka bo vključena v stališče parlamenta, kot tudi drugi predlog spremembe, ki predlaga 100 milijonov evrov Eh, za tiste proizvajalce, ki jih je prizadel eh, ruski embargo. Potem um, tretji oddelek, tam imamo zelo nizke pragove in mislimo, da je Eh, treba povešati eh, število zaposlenih v Europola in mislim, da to želijo tudi eh, državljani. V oddelku 3 smo predlagali povečanje sredstev za sosedsko politiko, za vzhodne države in tudi za sredozemske države in menimo, da sta obe ti dve m, mm, politiki prednostni za parlament, eh, kajti moramo vedeti, kdo so sosedje Evropske unije, kdo so. To je Rusija, ki postaja vedno bolj agresivna, Ukrajina, ki je um, popolnoma destabilizirana in Turčija, Mm, za katero smo videli eh, da je v preteklih mesecih, da ga ne moremo zaupati in potem je še Severna Afrika in Bližnji vzhod. In če želimo biti varni v Evropi, potem moramo storiti več za, eh, eh, v sosednjih državah. In zato imamo tudi predlog spremembe, ki bi pomagal makrofinančno pomoč za tiste države izven Evropske unije. In predlagamo, da to storimo, kajti komisija želi krtiči, krčiti Eh, eh, to makrofinančno eh, pomoč z 80 na 30 milijonov evrov in menimo, da je to krčenje preveliko in zato smo predlagali da bi uh, to pomoč uh, sicer zmanjšali, ampak ne na 30 milijonov evrov, ampak na 45 milijonov evrov in to je tudi v skladu z odborom INTA, ki se ukvarja uh, z to zadevo. Potem, doslej sem vam razložil glavna stališča naše skupine. Obstajata pa dve točki, kjer se ne strinjamo s poročevalcem, sta pa zelo pomembni za našo skupino. Naj razložim. Prvič, to je denar iz EFSIA, eh, ki naj bi šel v rezerve. Tega naša skupina ne eh, podpira, absolutno ne podpira. To je Mm, to je naša mm, rdeča črta, prek tega ne gremo. EFSI je nekaj novega, doslej smo slišali evalvacijo strani komisije, nimamo nobenega drugega dokumenta, nobenega uradnega dokumenta o izvedljivosti uh, tega programa. Ali smo lahko, ali lahko uh, bi bili boljše ali bi lahko imeli boljše, enake pogaje v vseh 28 državah. In eh, ravno to počne komisija, um, torej skuša razjasniti um, to um, pogojevanje. Um, Treba je zagotoviti, da eh, je ta denar namenjen v tistim tveganih uh, sektorjih in na tistih um, uh, v tistih delih Evrope, kjer, res, eh, kjer je res potreben. Ali prihaja do razkoraka med mladim, eh, novimi in starimi državami, kar zadeva eh, javno-zasebna partnerstva, promocijske banke in tako dalje. Da, na začetku je bil tak razkorak, na začetku EFSI-a. Uh, Eh, ravno, ampak potem smo imeli kampanjo zaveščena in videli smo, da komisija in EIB skušata zagotoviti enake pogoje za vse in zmanjšati da razkorak. Eh, kar zadeva promocijo EFSI-ja, eh, tukaj se dela dobro, komisija želi to, te razkorake in te razlike prilagoditi in to je smiselno. Ampak če ljudem v Evropi in zasebnemu sektorju, tem MSE, pošljemo signal, da ta projekt, ki podpira podjetja, podpira novo zaposlovanje in zlasti podpira eh, majhna in srednja podjetja, če želimo to zmanjšati, je to kontraproduktivno in zato eh, tega ne podpiramo. Ne želimo, da se denar iz EFSI-ja prestavi v rezerve. In potem eh, še zadnja stvar. finan, fin, zaradi premalo sredstev. Vendar pa se moramo zavedati, da 50 odstotkov zneskov za obrambam bodo namenjene v nove uh, pripravljalna dejanja. In uh, ta dejanja na področju uh, obrambe morajo uh, Eh, voditi v raziskave, v zboljšanje obramne zmogljivosti. To je politična prioriteta za nas in s tem se bom ustavil. Najlepša hvala. Hvala lepa. Dragi kolegi, bodite čim krajši, eh, kajti eh, imamo čas samo do 10.30. Gospod Donano, eh, hvala lepa, gospod eh, predsednik. Pri drugih oddelkih eh, lahko podpremo predloge, eh, kar zadeva eh, skupino za proračun, smo seveda za zmanjšanje števila zaposlenih za 60 delovnih mest, to ustreza 5-odstotnemu zmanjšanju zaposlenih. Mi smo tudi zato, da se oblikuje 35 novih delovnih mest za varnost in varovanje. E, potem smo pač tudi za oblikovanje e, političnih delovnih mest. Evropski parlament ni samo institucija, je tudi politična organizacija in tu imamo nek deficit in mi moramo pač e, zapreti to vrzel. Kar pa zadeva druge oddelke, tu moramo dejansko upoštevati eh, to, kar eh, zahtevajo Evropsko sodišče, Računsko eh, sodišče in no, Evropsko sodišče. Tu je treba financirati 12 napovedanih delovnih mest za sodnike, zato da bo vsaka država dobila svojega sodnika. Potem odbora za ekonomsko-socialne zadeve in odbor eh, regij. Torej tu 12 pa 8 delovnih mest, to se mi zdi eh, tudi eh, logično. Treba je storiti, da se ugo uredi vprašanje glede plač zaposlenih glede tega eh, so vsi tudi zelo eh, eh, previdni. Podpiramo ravnovesje med detaširanimi nacionalnimi strokovnjaki in evropskimi strokovnjaki v službi za zunanje, za delovanje. Tudi ta strateški odbor se mi zdi zelo pomemben. Glede mnogih tem se strinjamo z večino skupine. parlament mora biti bolj političen in manj administrativen. To želim še povedati. Gospod Koldvej. Eh, hvala lepa, gospod eh, predsednik. Torej, jaz bom zelo kratek. Tako kot ste predlagali. Najprej hvala lepa kolegom, eh, ki so pripravili to razpravo. Tu moram seveda izpostaviti gospoda Gajerja, eh, ki nam je dal tudi zelo obsežen in dober uvod. Strinjam se povsem z njegovo oceno EFSIA. Eh, tudi tam vidi neko nevarnost in sicer, da bomo zgubili eh, nekaj preglednosti, transparentnosti. Ne smemo biti zadovoljni eh, splošnimi eh, abstraktnimi opisi. Dovolite, da eh, tu nakažem neko usporednico. Eh, tudi pri Evropski centralni banki smo pri ustanovitvi videli, eh, da so si tedaj predstavljali, eh, da so eh, pravila za delovanje zelo jasna, sedaj pa imamo posem nove instrumente financiranja, nove besede, novo obnašanje, nekonvencionalno uh, financiranje. Uh, če uh, bo tak uh, pristop uh, pri EFSI-ju tudi spremljiv, bomo kmalo imeli sklad za Afriko in celo vrsto drugih. Uh, skladov. Mi bomo dajali jamstva eh, za proračunska sredstva in vse eh, drugo se pa bo dogajalo brez našega nadzora in mi bomo samo spremali rezultate z velikim presenečenjem. Se pravi, mi moramo zahtevati informacije o teh instrumentih financiranja. Potem pa eh, dva predloga EKR-a. En predlog spremembe se ukvarja s tem, da eh, tudi v kohezijski politiki ne smemo nadaljevati tako kot do sedaj. Eh, mi smo eh, pravzaprav imeli različne predloge sprememb. Oni želijo opozarjati ne manj razvite regije in mi pa pravimo, da ne moremo vedno govoriti o novem denarju treba je denar iz nekoliko bolj razvitih regij eh, preložiti in prerasporediti in dati manj razvitim, kajti oni ga potrebujejo bolj. Eh, potem pa tudi sredstva predvidena za dogovor s Turčijo, eh, del teh sredstev naj bi šel v rezervo, kajti mi vsi vemo, v tem trenutku ta dogovor ne deluje in bojimo se, da še v prihodnje ne bo deloval in tu moramo dejansko postaviti nek politični signal. Hvala lepa, gospod Depre. Hvala lepa, gospod predsednik. Najprej čestitke gospodu Gajerju in vsem tistim, ki so z njim pripravili to kakovostno besedilo v zelo kratkem roku. Naj eh, malo razmišljam. Torej, analizam dokument, ki smo ga dobili zlasti eh, eh, razdelek 1a. Eh, torej, naša skupina ima kar nekaj predlogov sprememb. In pri sprejetih predlogih sprememb piše SND, ELS, SND, SND, ELS, e ELS, ELS, SND in tako naprej. Kaj to pomeni? Kaj to pomeni? Ali je to tehnični problem? Mi smo predlagali eh, spremembe skoraj da v, v zvezi vsemi eh, vrsticami. Eh, človek bi mislil, da samo ELS eh, in SND pripravljata proračun. Eh, meni se to ne zdi pravilno, ne glede na to, kakšen je tehnični razlog. Treba je napisati kompromisni predlog spremembe, ki so ga predlagale naslednje skupine. Tudi tukaj pri teh, eh, na primer, eh, eh, pobuda za, za poslovanje mladih, tu piše ELS in SND, kot da drugi ne bi predlagali sprememb. Tu gre tudi seveda za javno mnenje. Uh, in ta predstavitev je nekoliko čudna. Morda obstajajo objektivni razlogi za to, e, ampak prosim, da to tudi poveste. Drugič, nikoli nisem bil za, eh, da se pre, eh, oblikuje 76 novih delovnih mest za politične skupine mi smo imeli pač v naši skupini eh, jasna eh, pravila, jasna stališča. Eh, taki, ki so bili proti oblikovanju teh novih delovnih mest ali, ali pa taki, ki so rekli, dobro, hočete jih, potem pa poskrbite za kompenzacijo. Torej, predlog gospoda Gajarja je bil, da se ponovno uvedejo vrstice, eh, ki jih je krajšal svet. Poglejmo eh, pobudo za mlade, eh, potem povezovanje Evrope, obzorje 2020. 2020 prosim, da razložite, kaj se tukaj eh, eh, dogaja. Ne vem, ali sem to pravilno razumel. Eh, potem plačila. Sredstva za plačila naj bi bila enako visoka kot prevzete obveznosti. Potem pa še nekaj o razdelkih. nekoliko oklevamo. Ne samo zaradi tega, ker bi pač dali določena sredstva v rezervo. Ne vem, po kakšnih kriterijih se jemljajo sredstva iz rezerve. Govorite o načelu adicionalnosti in podobno. S tem nimam težav. Vendar jaz ne verjamem v objektivnost eh, postopka. Ne verjamem, eh, da je postopek v zvezi z rezervo dobro opredeljen. Tu, na primer, komisija zahteva 25 eh, milijonov. Imam vprašanje. Nikje nisem videl naslednjega. Tu gre za načelno vprašanje. Gospod Torvalc, je hotel povišati sredstva pri določenih vrsticah. E, in sicer zaradi e, obveznosti sprejetih v COP21 in tega nikjer ne najdem. Uh, Potem pa ena B. Naj povem, zakaj smo zahtevali dodatna sredstva za pobudo za mlade. Mi menimo, da obstaja nek objektivni razlog, da se to da v rezervo, kajti šele ob koncu leta bo komisija predstavila uh, oceno učinkovitosti tega instrumenta in zaradi tega smo predlagali, da gre to v rezervo. Sicer se pa strinjam eh, z poročevalcem. Potem eh, razdelek 2. Eh, tu bi nam bilo ljubše, če bi predstav, že pred, predvideli sredstva v tej vrstici in da ne čakamo na uh, uh, na daljše, na poznejše prilagajanje proračuna. Imamo pa vprašanja v zvezi z Europolom, Eurojustom. Ne, to je jasno, to je utemeljeno. E, o tem so glasovali v Libeju. E, kako pa je pri drugih e, stvarih, ki jih niso izglasovali v odboru Libe. E, naj opazim še nekaj. E, razdelek 3. Sedaj smo v situaciji, kjer se soočamo z problemi, z migracijo, z e, varnostjo, potrebujemo finančna sredstva. Če pa vidimo predloge za migracije in varnost. E, torej tu bo Evropski parlament zahteval dodatnih 11 milijonov. E, pri kulturi in državljanstvu zahteva e, parlament dodatnih 47 milijonov. Moje vprašanje, ali je to politično smiselno? se pravi dodatnih sredstev uh, za migracije in varnost eh, zahtevamo v višini 11 milijonov, za kulturo in državljanstvo pa 47 milijonov. Ali je to smiselno? Razdelek 4. Tu imam nekaj tehničnih opomp, vendar eh, tega ne bi predstavil zdaj. Poglavje 5. Imeli boste težave z nami glede delovnih mest. Torej parlament eh, zahteva eh, voznike, eh, sedem in eh, 76 eh, delovnih mesta, eh, politične delovna mesta eh, in tako naprej. Posod druge pa se zahteva zmanjšanje števila delovnih mest v vseh drugih institucijah, da izpolnimo cilj minus pet odstotkov. Tega ne razumem. Gospa Mirjada. Um, uh, Kratka bom. Hvala lepa za dober pregled nad situacijo. Naj bom kratka. Eh, razdelek 1a. Tu imamo dve novi vrstici. Gre za škodo v regijah eh, zaradi eh, Brexita. Ne vem, da bo toliko škode v posameznih eh, regijah. Pri Severni Irski in Škotski, ki hočeta ostati v EU, eh, e eh, pa velja, da jim moramo pomagati. Ne smemo jih pustiti na cedilu. Sredstva za njih moramo povišati. Mi moramo svetu pokazati, da smo za mir. Mi imamo tako krhko situacijo in vsa Eh, ta govoričenja o evropski vojski in tako naprej. Eh, eh, mi moramo pogledati, zakaj smo postali evropejci. Zaradi trgovine, pa tudi zaradi sodelovanja sosedi, zaradi miru. In prav gotovo imamo sedaj tudi politično voljo, da pokažemo preostanku Evrope, da skrbimo za mir. Ne pozabimo, da je eh, seveda tudi ta parlament eh, pomagal pri mirovnem procesu. In eh, zaradi tega moramo po Brexitu skrbeti za eh, celovitost, za integriteto tega mirovnega eh, procesa, ne zgolj na eh, eh, Severnem Irskem, eh, temveč tudi na Škotskem. To so eh, spet ljudje, ki jih je eh, Anglija pustila na cedilu. Eh, in vem, da je komisija eh, podcenila eh, potrebe po denarju v nekaterih eh, primerih moramo ponovno uh, zahtevati to, kar je predlagala komisija oziroma povišati sredstva, ki jih je predlagala komisija. Ne morejo uh, Eh, biti te naše prioritete enostranske, potrebujemo več denarja za mlade in eh, mi eh, tudi ne moremo kar tako stvari dajati v rezervo. Potrebujemo tudi podporo za manj razvite regije. Erasmus, medije, raziskave, usposabljanje, tu potrebujemo več denarja za nas je eh, seveda eh, ta proračun tudi priložnost, da pokažemo našo kulturo. Mi moramo podpirati eh, ustvarjalno industrijo in hrbtenjača celotne gospodarstva pri nas je mlekarstvo in e, ribištvo. Tu je pot, potrebno zagotoviti dostna, zadostna sredstva tudi za begunce in migrante. E, spoštujem druga mnenja, vendar vas ta denar za varovanje in varnost, ne vem, morda bi lahko ta denar uložili v nekaj bolj uh, konstruktivnega in v nekaj, uh, kar je pravzaprav bil razlog za uh, oblikovanje Evropske unije. Hvala lepa, gospod Maragaj. Merci, Presidente. Vamos a ver. Habría que empezar por decir que, uh, señor Gay... Želel bi začeti s tem. Ni poročevalca Gajerja, vendar pa se mu zahvaljujem vseeno za njegovo predstavitev in za opravljeno delo. Številni vidiki, vidiki Mm, številnimi vidiki se strinjamo, pred seboj imamo pa še tedne in mesece dela, pri drugih, pa, pri drugih primerih pa bi lahko morda tudi se ne strinjali. Vsekakor pa imamo dve izhodišči. Zaveza, ki smo jo sprejeli in kompromis v naših predlogih spremembah, eh, ki so bili tudi sprejeti. In torej to je prva, prvo izhodišče. Druga izhodišče pa je podpora gospodu Gajerju za to, da bi se povrnili k zneskom, ki so bili začetno predvideni. Potem pa je svet predlagal krčanje sredstev. Mislim, da bi lahko še naprej razmišljali, morali bi oceniti kompromis in, in sprejeti kompromis, ki smo ga, o katerem smo govorili julija v tem odboru, ko smo soglašali o poročilu o finančnih usmeritvah proračunu in tudi o poročilu Toma. Mislim, da bi morali slediti temu splošnemu okvirju, uh, in sprejeti predloge sprememb, ki grejo v to smer. Kar je povedal gospod Gajer o Erasmusu, se mi zdi pravilno. Tudi, strinjam se tudi glede Evropskega sklada za strateške naložbe. Na začetku smo imeli nekaj bojazni, ko smo sprejeli uh, ta sklad EFSI. Uh, Eh, sedaj pa se eh, s tem strinjamo. In upajmo, da bomo imeli tudi pravi naložbeni načrt in to sedaj EFSI ni. In potem sem želel ponoviti, da proračun poleg dejstva, um, da se strinjamo ali se ne strinjamo s predlogi Georgijeve, uh, Torej, poleg vsega tega ne smemo pozabiti, da delamo na dveh usporednih vprašanjih. Lastna sredstva, o tem bomo še govorili, in o tem bomo govorili zlasti v zadnjih mesecih leta 2017 in potem proračunska sposobnost evroobmočja. Tega še ne počnemo, vendar le pa prej ali slej bomo se morali tega lotiti. In za zaključek se strinjam tudi s tem, kar je povedal gospod Gajer o pripravljalnih delih za obrambo, obrambno politiko. To so nove stvari skušamo izkoristiti evropski proračun, da bi sprejeli te predloge. Strinjam se, vendar pa ne tako, da bi eh, to naredili mm, skozi zadnja vrata proračuna. To je treba narediti drugače. Jasno je treba povedati, da je treba stroške za obrambo kriti. Vsekakor pa se strinjam s tem, kar je povedal gospod Gajer. Grupos, muy simplemente... Mi smo predstavili 28 predlogov sprememb. Prva skupina sprememb, tiste, ki smo jih uložili, zato da bi že leta 2017 prišlo do o, revizije finančnega okvira. To smo povedali že julija. Torej, povečanje, velika povečanja sredstev za nekatere o, postavke, o, Eh, Evropska inicijativa, Erasmus, humanitarna pomoč, Evropa eh, državljanov, torej za to skupino. To bi pomenilo 4 milijarde evrov več plačil in 710 tisoč za druge. Izvajali bomo to, kar je bilo že povedano, ko smo razpravljali o poročilu Toma. Recimo, da začnemo uh, leta 2018 in bi imeli povišene samo za 3 odstotke. Samo še minuto mi dejte. Torej, drugi sklop, to je bil drugi sklop predlogov sprememb, tretji um, sklop predlogov sprememb pa je povrniti sredstva za instrument za povezovanje Evrope, Agenda 2020, uh, eh, povrniti torej na um, tiste zneske, ki so bili prvotno predlagali, potem pa še zeleni projekti, ki jih moramo ohraniti in peti sklop so predlogi sprememb ki njih ni toliko številno, ampak ravno tako pomembne. To so uh, pomude za državljane, uh, um, Frontex in tako dalje. Mislim, da lahko delamo na tem in dobro delamo. Gospod Depre je omenil, omenil dva, dokument, ki se nam zdi dobro izhodišče. Nekatere Eh, glede nekaterih kritičnih trok se strinjamo, vendar pa kar zadeva količino kot kriterije eh, se lahko dogovorimo. Hvala, gospod Maragal. Najlepša hvala poročevalcu. In moje prvo splošno razmišljanje o pristopu. Svet svojim predlogom je določil prioritete, poslal nam je sporočilo, Eh, zdijo se mu dobre nekatere postavke v proračunu in ne druge. Jasno je, da oni eh, zagotovijo denar, države članice pa morajo izvajati te postavke. Eh, torej, um, predlog, da bi povrnili sredstva, eh, tako kot je predlagala komisija, po mojem mnenju, ni najboljša rešitev. Potem pa kar zadeva nekaj specifičnih točk, strinjamo se glede povrnitve instrumentov in rezerve o teh instrumentih, to je tudi nekaj, za kar, kar smo mi zahtevali in torej nekaj pozitivnega. Skrbi pa me, tako kot je povdaril tudi poročevalec. Nadaljevanje eh, Evropskega sklada za strateške naložbe skrbijo pa me tudi. Skrbi me tudi to, kar je povedal gospod Juncker in to je podaljšanje Evropskega sklada za strateške naložbe in tega novega sklada za države zunaj Evropske unije. Jasno je, da ti programi in sredstva, ki jim bodo namenjena, bodo vplivala na bodoče proračune. To je treba upoštevati. Še zadnja točka. In sicer Turčija. Vemo, kaj se je zgodilo poleti v Turčiji. Vemo, kako se je zgodilo vede Erdoganova vlada do Evropske unije. In če bi poslali močno sporočilo tudi Turčiji in bi realistično um, revidirali sredstva, ki jih danes iz proračuna prek BEJA pošiljamo v Turčijo. Torej, taka revizija bi bila nekaj, kar bi si mi želeli, vendar pa um, nisem videl nič kaj takega v Evropi. Morda bi morali o tem razmisliti. Kar pa zadeva proračun eh, parlamenta, se strinjam z stališčem poročevalca glede novih. Eh, 76 zaposlitev v skupinah in to je dva milijona, dodatna 2 milijona evra, evrov, ki morda niso prioriteta v našem por, proračunu in ostajajo odprta tudi vprašanja glede notranjih služb, glede služb voznikov, glede interna. Mm, internalizacije teh služb, eh, morda bi tudi tukaj morali še razmisliti. Ravno tako bi morali razmisliti o denarju za, uh, za stranke. Ta postavka se je v zadnjih letih strmo povišala in to ni dobro sporočilo. Kar pa zadeva agencije, tudi tukaj bi bilo morda treba po, m, mm, povrnitev sredstev tem agencijam, po mojem mnenju, ni najboljša ideja. Veliko agencij, po mojem mnenju, uh, ima naloge, ki jih opravljajo že splošne službe v komisiji. Eh, morda bi tukaj morali stvari racionalizirati, razmišljati o teh agencijah. In isto velja kar zadeva um, ekonomsko-socialni odbor in odbor regij. Torej, dokler nam ni jasno, kakšna uh, je naloga um, teh služb, m, več sredstev, po mojem mnenju, ni pametna ideja uh, um, tudi torej, to zadeva tudi službo za zunanje zadeve. Dokler nima jasno opredeljenih nalog, jim ne moremo povišati sredstva. Hvala lepa. Imam še eno, eh, eno govornico na seznamu. Zelo, zelo kratka bom. Želela sem podpreti poročevalca in njegovo delo, zlasti kar zadeva Evropski sklad za strateške naložbe. Um. in glede odgovornosti in drugič glede pripravljalnih uh, dejanj uh, in treba torej izkoristiti ta zagon, zagotovo pa bomo govorilo, veliko govorili tudi o, o beguncih, to je po mojem mnenju zelo pomembna točka. Hvala. Najlepša hvala. Če mi dovolite, bom tudi jaz podal nekaj komentarjev. Pozdravljam. Odlično poročilo splošnega poročevalca Jensa Gajerja in tudi poročevalca za posebne oddelke, ampak spregledal sem gospod Gardijo Zabal. Gracias, presidente. Es que pensaba que íbamos a acabar a las diez y media, entonces no, no había pedido la palabra. Hvala. Mislila sem, da bomo zaključili ob 10.30, zato nisem prosila za, beseda, eh, za besedo. Mi socialisti se povsem strinjamo z gospodom Gajarjem, vendar pa sem želela podpreti neke zadeve. Um, omenili smo vse pomen, politike, ključnega pomena pa je, da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 tretje kategorije in zadevajo kulturno politiko, torej te bi bilo treba podpreti. Svet jih je, sveti sredstva za njih zelo zmanjša, ravno tako komisija, po mojem mnenju, to ni dobro. Treba bi bilo spremljati tudi četrto kategorijo, ne bom govorila podrobno, eh, kar zadeva pripravljalne naloge za obrambo. Poleg vsega tega, kar je bilo že povedano, bi lahko razmislili tudi o pilotnih projektih v okviru spremembe finančnega okvira uh, v mm, te pripravljalne naloge namreč nam povzročajo težave, kaj ti oduzemajo sredstva tistim postavkem, kjer imamo mi kot parlament uh, pobudo. In lahko bi rekli, da predlogi sveta uh, predlogi sveta, da bi jih morali torej drugače zastaviti. Ni prvič, da so nam eh, podali predloge, doslej so bili majhni, sedaj pa eh, so tile zelo pomembni. Gospod Fernandez? Fernandez? No, uh... Eh, Dobro dan, ne bom tukaj govoril zelo podrobno, vendar pa na tem sestanku nismo prejeli nobenih dokumentov vnaprej. Dokument gospoda Gajerja je verjetno zelo dober, vendar pa ga nismo prejeli, ne vemo, kaj ta piše. In eh, vsa ta razprava bi se morala odvijati o, o, vz, glede na to, kar smo slišali včeraj o večletnem finančnem proračunu. Vidimo, da je prišlo do o, eh, prerasporeditve sredstev in nekatera plačila se bodo o, eh, povečala, recimo za kohezijo. Eh, radi bi pa vedeli, kakšen je načrt do leta 2020. In zato bi vas prosil, da do naslednjega tedna, ko, bomo imeli, ko se bomo sestali, da bi upoštevali tudi revizijo večletnega finančnega načrta. Te dve razpravi bi morali iti z roko v roko. Hvala. Eh, eh. Čisto na kratko. Najprej najlepša hvala poročevalcu za upravljeno delo. Zelo dobro poznam vse težave in probleme In prepričan sem, eh, da eh, bodo vključene vse poslanske skupine in imamo še dovolj časa, da zadeve tudi spremenimo. Drugič, rezerva za FC. To je zelo, zelo uh, slab signal za vlagatelje in razlog je bil že naveden. Podpiram vse, kar je povedal, kar je povedal uh, naš poročevalec v senci Sigfrid Muršan. Pomembno pa je tudi, da imamo politična stališča in prišlo bo do revizije večletnega finančnega okvira. Proračun za leto 2016 in eh, proračun za leto 2017 bo sta povezana, kajti večletni finančni okvir bo imel posledice za oba eh, proračuna. In eh, veseli smo bili do tega trenutka, da smo imeli strategijo, doslednih predlogov sprememb, ki so bili usklajeni z revizijo večletnega finančnega okvira. Dobro je bilo tudi delo, ki ga je že upravil naš poročevalec. Zelo zanimivo pa bo razpravljati o strategiji za povezavo vseh teh različnih elementov. V trenutku, ko bo potrebno sprejeti odločitev. Najlepša hvala. Tako sedaj smo zaključili z to razpravo. Eh, jaz pozdravljam eh, delo našega poročevalca in se mu zahvaljujem. Zelo dobro je upravil svoje delo. Eh, zdaj prehajamo v obdobje glasovanja in pa pogajanj z svetom. Zelo pomembno se mi zdi, da eh, je naše sporočilo jasno in razumljivo tudi javnemu mnenju. Prepričljivi eh, bomo lahko eh, v odnosu do sveta le, če bomo dosledni in če bomo natančno določili naše prioritete. Ne moremo se Ne moremo dopustiti eh, neke vrste božične jelke, ampak se moramo osredotočiti na natančno določene prioritete in ne sme jih biti preveč. Kar zadeva ostalo, glede prednostnih nalog, se strinjam z eh, tistimi, ki so govorili o tem. Seveda imamo določene rezerve, ampak Eh, vse to se mora financirati iz običajne postavke za pilotne projekte in pa pripravljalne ukrepe. Mislim, eh, da bomo lahko prepričali svet, da se premakne. Sem evropski poslanec, tako kot vi, in eh, rad bi svojim državljanom na terenu razložil to, o čemer glasujemo tukaj. In v tem trenutku ne najdem argumentov, Eh, za utemeljitev 76 dodatnih delovnih mest za skupine. Zato bom glasoval proti. Tukaj gre eh, za moje osebno prepričanje, kaj ti želim razložiti evropskim državljanom, kaj se dogaja. Vsi skušamo zmanjšati eh, stroške javne uprave in ne smemo tvegati, da bi ljudje imeli občutek, da nam je malo mar, kaj se dogaja tukaj, kaj ti sicer bomo to drago plačali. Sedaj pa gospod splošni poročevalec v zaključek. Če bi podrobno govoril o predlogih in pripombah kolegic in kolegov, potem bi krepko presegli eh, naš časovni okvir, vendar pa sem si vse pridno zapisal, eh, kolega eh, Depre. Eh, o tem se lahko pogovarjamo tudi še eh, v okviru seje koordinatorjev, kako je prišlo do tega in tako naprej. Predsednik Artvi ima prav. Ta delovni dokument, eh, kot sem dejal, je to delovni dokument predvsem zaradi tega, kar smo včeraj slišali je eh, šele v začetnih pripravah. Eh, konec oktobra eh, bomo o tem podrobneje razpravljali in upam, da bomo dobili veliko večino na plenarnem zasedanju. Pripravljen sem na kompromise. To, kar vidite tukaj, je moje izhodiščno stališče. Sedaj bomo na tem delali in upam, da uh, si uh, bomo pridobili uh, večinsko podporo. Takšen bo vsaj moj pristop in tako se bom uh, pogajal tudi z uh, drugimi poslanskimi skupinami o možnih prilagoditvah in spremembah. In pripričan sem, da nam bo to uspelo, kot nam je tudi v preteklosti. Povsem vam zaupamo, gospod splošni poročevalec, gospod poročevalec za druge uh, oddelke, uh, ste istega mnenja, drugih. Uh, točk ni in s tem zaključujem našo sejo. Naslednja seja, seja koordinatorja, seveda ena bo sledila tej seji, bo 26. septembra. Eh, v sredo 28. oktobra od 9. do 12.30 in od 15. do 18.30 pa bo potekala seja in 29. septembra od 9. do 12.30 takrat bomo glasovali v proračunu za leto 2017. Seja 27. Eh, septembra pa je bila odpovedana, zatem je eh, seja zaključena. Čez pet minut bomo pričeli sejo koordinatorja. Thank you.